pripisujejo povišico plače. To bi bilo nezakonito. In s tem zavajamo tiste, ki nas poslušajo. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo jutri odpovdne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu gre za poročilo gospe Ivan, zaščita finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljofijam. Torej, izvolite, gospa poročevalka. Gospod. Dobro, prejšedinte, domle komisar. Gospod poročevalec. Gospa predsedujoča, gospod komisar, poročilo je bilo izdelano na podlagi poročila Evropske komisije na podlagi člena 325 pogodbe o delovanju Evropske unije. Tukaj govorimo o boju proti koljufijam. V poročilu komisije pa ne piše eksplicitno, koliko teh nepravilnosti je goljufij in koliko je napak. Mislim, da je nujno, da opredelimo, kaj goljufija pomeni, da dobimo definicijo, kaj ti govorimo o namernem delovanju, ki je protizakonito. Torej, govorimo o korupciji v resnici. Napake pa so eh, bile starine nezavedno, torej po nesreči ne moremo dopustiti kakršnih koli goljofij. Mislim, da moramo izvajati nično toleranco, ko gre za goljofije, še posebej, ko govorimo o proračunu Evropske unije. Še en poseben problem, ta težava je vprašanje zbiranje podatkov in informacij. Zelo resno se moramo pogovoriti o tem, kako Evropska države članice komunicirajo s komisijo in jim poročajo o porabi sredstev. Mislim, da bi bilo poročilo bolj kvalitetno, če bo politična odgovornost večja. Torej, pozivam komisijo, da nacionalne izjave o porabi sredstev podpišejo ministri na nacionalni ravni. 16,7 milijarde evrov iz evropskega proračuna, proračuna prihaja iz lastnih virov. Še posebej iz prihodkov iz carinskih dajatev. Potem imamo tudi delež, ki je sprejet po poenostavljenem postopku. Rad bi tudi citiral poročilo proračunskega sodišča, kjer piše, da je goljofi malo, napak pa je veliko in preveč. Pričakujemo, da bo komisija ocenila posledice teh napak. Rad bi čestital Olafu. zato, da skušajo zaščititi interese Evropske unije in da se borijo proti ponaredbam. Posledice so negativne, ko govorimo o naredbah in to je negativno tudi za potrošnike in za celotno gospodarstvo. Sedaj pa o stroških govorimo o uporabi evropskih sredstev in pa o tem, da bi si pridobili neporabljena sredstva. Torej, govorimo o sistemu za nadzor na administracijo in izvajanjem. Ko pa pride do izvajanja, pride do težav, kajti ta temelji na podatkovni bazi kjer podatki vedno ne držijo. Ko govorimo o vračanju evropskih sredstev, je zaskrbljujoče, da 42 odstotkov evropskih sredstev ni porabljenih, ravno tako ni porabljenih 50 odstotkov um, strukturnih skladov. Najlepša hvala gospod poročevalec. Sedaj pa ima besedo gospod komisar Šemeta. Uh, gospod predsedujoča, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Želim se zahvaliti poročevalcu gospodu Ivanu za konstruktivno poročilo. Sam pa se bom osredotočil na šest pomembnih elementov. Najprej na podatke, ki jih zagotavlja poročilo o zaščiti finančnih interesov. Poročilo iz leta 2009 že zajema nove podrobne informacije o ravneh goljufi in nepravilnosti in navaja tudi predvidene oziroma količino goljufi, število goljufi, pri katerih se šteje oziroma se sumi, da so. Kot drugo, Omenili ste konvencijo o zaščiti finančnih interesov. V zvezi s tem pripravljam sporočilo za Maja skupaj s podpredsednico Redingovo. Ta bo, to sporočilo bo predstavilo, kako se uporabljajo in porabljajo javna sredstva. Zajeli pa bomo tudi goljofije, postopke, materialno kazensko pravo in institucionalne okvire. Kar zadeva lastne vere, tradicionalne lastne vere, je v zadnjih letih komisija obiskala vse države članice in preverila, kako se pobirajo oziroma zbirajo. Te podatke bomo zbrali in naredili pomembno analizo izvajanja. Četrtič, glede tihotapljanja cigaret. Zdaj smo dosegli sporozume s štirimi proizvajalci tobaka. Prizadevali pa si bomo tudi za protokol, za odpravo tihotapljenja cigaret in za nadzor na tem področju. Petič, javna naročila, pomankljiva zakonodaja na tem področju pripomore k večjim goljofijam in nepravilnostim. Kar za 100 odstotkov naj bi se povečala sredstva namenjena za boj proti temu. Do leta 2012 bomo predlagali poenostavljene direktive za javno naročanje, ki bodo sledile zeleni knjigi objavljeni letos. In še neporabljena sredstva in njihova izterjava, to je nujno za naše finančne interese. Kar zadeva kohezijo. Komisija uporablja ustrezne mehanizme za dodeljevanje sredstev in za odlog plačil, takrat, kadar upravljalski sistemi niso učinkoviti. Za leto 2010 je v regionalnih skladih več kot 4 milijarde evrov ostalo neuporabljenih, ker smo prekinili dostop do njih. Situacija se izboljšuje. Naprimer, pri kmetijstvu je stopnja nazaj pridobljenih sredstev se povečala za ogromno število primerov, če to primerjamo z leti poprej. Naj pa poudarim, da v večletnih programih lahko vidimo polno sliko šele potem, ko se zaključijo pro programi in potem, ko smo odpravili nepravilnosti v, po posameznih državah članicah. Komisija si bo še naprej prizadevala za spremljanje ukrepov, ki jih je predlagal parlament. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa najprej govorniki v imenu poslanskih skupin, najprej Elas, gospa Makovej, izvolite. Thank you. Um, Hvala lepa. Mislim, da moramo govoriti o tem, kaj moramo popraviti. Zato bom kritična. Prva kritika oziroma prvo kritično vprašanje se nanaša na to, da komisija ni podala informacij o ocenjeni ravni goljofij in nepravilnosti po posameznih državah članicah. In zato nismo mogli dobiti dobrega pregleda nad tem, kakšna je raven nepravilnosti in goljofij v državah članicah. Poleg tega je komisija le na grobo obravnavala nepravilnosti, ni se, ni se tudi podobno ukvarjala z goljofijami. In še v zvezi z javnimi naročili, tukaj vemo, da obstaja največje tveganje za goljofije in korupcijo. Poročilo komisije naj bi se osredotočalo na uredbe o javnih naročilih, pri čemer naj bi se uporabljali enotni sistemi javnega naročanja, ki naj bi zajemali jasna navodila in kriterije za sodelovanje pri javnih naročilih. Vse to naj bi prineslo transparentnost k odločanju in dodelevanju javnih naročil. Na ta način bomo dosegli odgovorno ravnanje pri porabi javnih sredstev. Od komisije in sveta pričakujemo, da bo nadaljevalo in zaključilo to reformo. In še tretjič, transparentnost skladov za upravičence. Obstaja spletna stran na strani komisije, kjer vidimo nekatere upravičence iz skladov evropskih skladov po državah članicah. Ampak mislim, da potrebujemo neko spletno stran, kjer bo vse na enem mestu, kjer bomo lahko našli vse upravičence v eni državi članici na eni in isti spletni strani na podlagi standardiziranih informacij. Enake informacije naj bi imeli za vse upravičence sredstev iz sklada Evropske unije. Drugače se bomo izgubili v poplavi informacij, in ne bomo imeli dobrega pregleda in ne bo transparentno vse skupaj. Kot je rekel komisar, vedno obstaja možnost za izboljšave in veselim se teh izboljšav. Hvala lepa. Hvala, gospa Makove. Zdaj pa gospod Kajer, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kolegice in kolegi, komisar Šemeta, 80 odstotkov proračuna je nakazanih v države članice, tam pride do napak in do goljufij. Tako piše v letnem poročilu o zaščiti interesov Evropske unije. Zato se zahvaljujem poročevalcu in pa ostalim v odboru. Torej, v 11, na 11. strani piše, da bi morali nadzor uporabiti, upraviti eh, še posebej v tistih državah članici, ki največ sredstev porabi, torej v Združenem kraljestvu, v Nemčiji in na Nizozemskem. Torej, Nizozemska in Združeno kraljestvo sta tiste dve države, ki želita zmanjšati um, evropski proračun. Torej, lahko jim samo rečemo, da poskrbijo za to, da ne pride do napak pri porabi evropskih sredstev. Um, upam, gospod komisar, da mi kaj več lahko poveste o tem. Hvala lepa. Zdaj pa za tako zeleni gospod Stas. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Glede tega poročila. Lahko rečem, da je to zelo pomembno za zakonodajni organ, saj moramo vedeti, kako se porabijo sredstva in kaj gre lahko narobe, kaj gre narobe in kaj treba izboljšati. In z tega stališča je to poročilo izjemnega pomena. Po razpravi v odboru za boj proti goljofijam lahko sklenemo več zaključkov. Podatki morajo biti natančni in To zato, da bomo vedeli, kakšen je resnični obseg goljofij in nepravilnosti v Evropski uniji. Sedanje prakse niso optimalne, kar zadeva zbiranje teh podatkov. Ampak vseeno moramo pritisniti na države članice za to, da bodo posredovale podatke, če je potrebno, tudi z upravnimi sankcijami. Komisija mora uvesti ustrezne ukrepe in o tem bomo govorili tudi naslednji mesec v okviru postopka o razrešnici. Italija ima tukaj nekaj težav. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi to, da države članice morajo poročati, naprimer Francija in Španija, kjer obstaja kar nekaj pomankljivosti. Sam sem poročevalec za tradicionalne lastne vire in sem dobro seznanjen s tem vprašanjem. Tudi v enoti, ki se ukvarja s pojem proti tihotapljenjem tobaka, cigaret in podobnega blaga, dobro sodeluje z nami. Dobro sodelujemo tudi s proizvajalci, s British Imperial Tobacom in tako naprej. Kar nekaj sredstev smo namenili temu in ta sredstva moramo porabiti za to, da okrepimo ukrepe za boj proti goljofijam. To je zelo pomemben dejavnik. In tukaj gre za denar, ki smo ga prijeli na podlagi konvencije in zato ga moramo uporabiti za boj proti goljofijam. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Prosim, če se držite časa, ki vam je na voljo. Zdaj pa gospa Češkova za IKR. E Izvolite. Dekuji, pani predsedkinje. Uh... Hvala, gospod predsedujoča. Pozdravljam to poročilo saj poskuša vnesti več transparentnosti v tisto, kar se dogaja na področju korupcije in si zasluži našo podporo. Že lani smo govorili o teh stvarih, ko smo dobili pregled nad porabo denarja EU od revizorjev. Vsaka država članica poskuša zaščititi interese Evropske unije s tem, da zagotovi zanesljive kontrole na nacionalni ravni. V tem kontekstu morajo države članice in komisija sodelovati, pa tudi zagotoviti točne in zanesljive podatke. Deklaracije ali izjave držav članic morajo biti najprej predmet revizije in pregleda nacionalnih organov. Glede konvencije o zaščiti finančnih institucij, interesu lahko rečem, da je to zanimiv in dober instrument. Češka republika ga sicer še ni ratificirala, se je pomembno uvesti tudi pravno odgovornost pravnih oseb. Češki pravni sistem pa se tradicionalno zanaša samo na odgovornost fizičnih oseb, ne toliko pravnih oseb. Tu je zdaj v rokah češkega parlamenta, ki razpravlja o tem. Še nekaj bi želela povdariti. Hvala za pozornost, predsedujoča, prekinjam. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Andrasen iz EFD za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Evropska komisija se je odločila, da bo prešla z ničelne tolerance na sprejemljivo tveganje in to se mi ne zdi prav. Ne moramo spremeniti zakonodaje, ker tako se bo to zmanjšalo verodostojnost našega parlamenta. Boriti se moramo proti goljofijam in nepravilnostim. Zanima pa me, ali bo ta parlament tudi revidiral zakonodajo, ki velja za poslance in poslanke. Eden od poslancev, ki je bil vključen v nedavni škandal, je celo postavljal pod vprašanje pristojnosti Olafa. To se mi zdi narobe in preiskovati je treba tudi te primere. Tako, da se bomo ustrezno lotili vprašanja goljufij v tem parlamentu. Hvala lepa.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 o letni zaščiti, govorimo o tem, vendar pa Evropski parlament govori samo o teh treh primerjih korupcije med poslanci. To je samo delček tega. Imamo na stotine prošen za sredstva iz Evropske unije in veliko teh je dobesedno kraj, kjer se veliko sredstva vzliva naravnost v žepe določenih oseb. To samo še poglobi vrzel med Evropsko unijo in našimi državljani. Zato imamo predloge v naši stranki. Gospa predsedujoča je prekinila govornika. Zdaj pa gospa Gresle, dve minuti. Ja. Gospa predsedujoča. Poročilo in letno poročilo 2009 uvaja veliko novosti. Komisija skuša klasificirati nepravilnosti, napake in goljofije. Torej, da se statističnimi podatki skuša dokazati, da nepravilnosti niso tako pomembne kot goljofije. To, gospod komisar, meni je bilo uh, nič všeč. Sedaj imamo uvedbo sistema za, sistem za upravljanje nepravilnosti, imamo torej možnost za upravljanje e, in pregled za teh nepravilnosti. Ta sistem pa je treba izboljšati. Vidimo pa, da ima komisija veliko potrpljenja pri izvajanju v državah članicah, izvajanje pa je še vedno polno nepravilnosti. Zato zahtevamo polno izvajanje sistema za upravljanje nepravilnosti. Samo takrat bomo lahko dobili resnično dobre podatke, da bomo lahko izdelali in izračunali kvoto nepravilnosti. Imamo Italijo, ki je na vrhu po številu goljufi. 60 odstotkov goljufi se je odvilo v Italiji. Torej, zato je pomembno, da spremem posebne ukrepe za to državo. Rada bi se zahvalila Olafu za opravljanje pomembne naloge. Še zopet bi eh, rada zahtevala od komisije podporo mm, za opravljanje takšnih preiskav. Zakaj pa potrebujemo dostop do podatkov? Olaf to potrebuje, to za nas ravno tako pomembno in rada bi se jih enkrat zahvalila komisiji za podporo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Flašikova, eno minuto. Ne, pani predsedajoca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi podprla poročevalca, ko je kritiziral poročilo Evropske komisije. Komisija se namreč osredotoča samo na tisto, kar poročajo države članice. Gospod komisar, morate se bolj potruditi in pogledati globje v to zadevo. Morate uporabiti nove metode za merjanje goljofij in nepravilnosti. Če nam to ne bo uspelo, potem bo ostalo pri sumu goljofij. v nekaterih državah članicah kažejo na zelo nizko stopno goljofi, je tam izvajanje resnično transparentno in dobro izvedeno ali pa tega ne merijo pravilno. Torej, komisija skuša uvesti tudi določeno stopno tveganja. Mislim, da to ni prav. Najlepša hvala, gospod Vojčevski. Ravno tako dve minuti. E, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se, da ne smemo mešati na ključnih napak in namensko narejenih napak, če jim tako lahko rečemo, Poročilo komisije je preveč splošno, premalo zajema informacije o samih konkretnih goljofijah. Če bi imeli več informal, informacij o nepravilnostih in goljofijah, bi imeli bolj plodno razpravo. Začeti moramo sami pri sebi. Sprejeti moramo zakonodajo v tej hiši, ki bo transparentna, pregledna in bo zajemala kriterije za odločanje, ki bodo jasni. Preprečiti bi morala tudi konflikt interesov, zagotovila pa naj bi tudi dobro porabo sredstev. To so nujni instrumenti za boj proti korupciji. Hvala. Zdaj pa gospod Hartung. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Jaz sem zadovoljen s tem poročilom, saj se sklicuje na kar nekaj primerov, goljofiji. Pri nepravilnosti pa so stvari nekoliko bolj splošne. Kar nekaj sredstev se narobe porablja. Omenjene so Polska, Mačarska in druge države, tudi Španija in Italija, kjer prihaja do večjega števila nepravilnosti. In z leti je bilo samo 10 odstotkov denarja dejansko izterjanega. Dodeljena pa so bila tudi posebna sredstva za kmetijstvo za nekatere države članice. Vse to je zapisano v tem poročilu in zanima me, kaj se bo zgodilo, kaj se bo naredilo v zvezi s to situacijo, kako dolgo bomo tolerirali goljufije in koliko časa bodo morali evropski državljani plačevati te stroške. Hvala, zdaj pa gospa Maconi. Gospod Stajs, se upravičujem ima vprašanje gospodu Hartogu. Spremete? 30 sekund, gospod Stajs, imate na voljo. Ja, meneer Hartung, ik heb uw speech goed aan. Ja, hvala. Pozorno sem poslušal, kar ste povedali. Dva, dve neto plačinci sta Združeno kraljestvo in Nizozemska in tudi tam prihaja do pomankljivosti. Kaj boste storili v zvezi s tem? V svojih državah, tudi zato, da se bo zagotovilo, da na Nizozemskem ni pomankljivosti in nepravilnosti. 30 sekund za odgovor, izvolite. Hvala za to, ta odgovor oziroma za to vprašanje. Lahko rečem samo, da na nizozemskem, zdaj govorim v imenu nizozemske, ki je eno od držav, kjer imamo eno najnižjih stopenj goljofij. Zanima me, ali sploh govorimo o goljofijah, če ja, potem bomo imeli stroge ukrepe. No, zdaj pa gospa Macuni, dve minuti, izvolite. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu za to poročilo, ampak žal kaže, da komisija ni dovolj pozorna in da ne upošteva tega parlamenta dovolj. Že lani smo rekli komisiji, da naj uvede nekaj konkretnih ukrepov za to, da se izpolnijo cili zaščite finančnih interesov Evropske unije in naših davkoplačevalcev. kot je rekel poročeval, poročevalec, pa se ti pomisleki glede nepravilnosti in goljofij ne zmanjšujejo, saj so ti še vedno na visoki ravni. Če naj ta nadzor pokaže dobro porabo sredstev, moramo priznati, da nismo bili uspešni pri tem. Kot smo rekli že lani, bi morala zdaj komisija obravnavati kritične točke, ki jih bom razporedila v tri kategorije. Po eni strani morajo države članice biti bolj odgovorne za mehanizme za sporočanje in poročanje. Kot drugo, pravila morajo biti jasna in tretjič, potrebujemo jasne, enotne opredelitve goljofij, nepravilnosti in napak. In še ne nazadnje, transparentnost. Tukaj ne gre samo za zanesljive in verodostojne podatke, na podlagi katerih lahko pridemo do zaključkov, ampak gre tudi za objavo teh podatkov na spletnih straneh in tukaj smo precej počasni. Glede prve točke, večje odgovornosti na strani držav članic, opažam vedno manjšo odgovornost in ne poročajo dovolj dobro na evropsko raven. Italija je tukaj država, ki stopa. Žal traja predolgo časa, da odkrijemo nepravilnosti in goljufije. Pospešiti moramo postopke na sodiščih in na, v administraciji. Če bomo pospešili ta čas, bomo tudi hitreje uh, izterjali denar, ki ni bil porabljen. Hvala. Gospa Maconi, prekoračili ste čas, ki vam je bil na voljo in to nam otežuje delo. Zdaj pa. Gospa Hercog. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Poročilo revizijskih sodišč in to na evropski in na nacionalni ravni so zelo pomembna, saj kaže, da mora biti delo pri porabi sredstev transparentno. Vsi se moramo etično obnašati, počistiti pa moramo najprej pred svojim pragom. Zato moramo uvesti stroga pravila in ukrepe, ki bodo bolj učinkoviti kot doslej. Podariti moramo tudi to, da je treba ločevati med goljufijami in nepravilnostmi, saj tu ne gre za eno in isto stvar. Goljufe je treba kaznovati. Tisti, tiste ljudi, ki storijo napako, pa je treba obravnavati na drugačen način. Države članice moramo spodbujati, da dajo podatke vsem zadevnim agencijam, da pride či, do čim manj napak pri uporabi sredstev EU. Ni presenečenje, da je večina novih držav članic na tem seznamu. Zdaj pa gospa McGuinness. Izvolite. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Čestitam pred poročevalcu in tudi poročevalki v senci za pripravo tega poročila. Saj moramo vedeti, da se denar tako plačevalcev dobro porablja. Kot so rekli že predgovorniki, moramo res razlikovati med goljofijami in nepravilnostmi. Saj gre pri goljofijah za naklepno dejanje. Veliko nepravilnosti pa bo označenih kot napake in te so lahko večje ali manjše, pa vseh ne smemo metati v isti koš. Kar zadeva kmetijstvo, ki so ga nekateri kolegi omenili, je nujno, da imamo polno transparentnost pri plačilih za kmetijstvo. Veliko je že bilo narejenega na tem področju, ampak pri reformi skupne kmetijske politike moramo z izboljšavami še nadaljevati. Tukaj imam zlasti v mislih 24. odstavek, ki govori o kontrolnih sistemih. Država članica, ki jo jaz zastopam, pri nas kmetje dobijo kar nekaj sredstev in veliko pozornosti se posveča temu področju. V tem sistemu imamo velike akterje in lahko pride tudi do velikih akterjev, ki so krivi za goljofije prosimo pa, da ne teroriziramo posameznikov tukaj. Hvala lepa, gospod Megines. Zdaj pa gospod Balčiti, z eno minuto, izvolite. Kot je kolega Katalin Ivan, atliku sem pojko. Hvala, gospod predsedujoče. Hvala kolegu Ivanu za pripravo tega poročila. Denar evropskih davkoplačevalcev se mora uporabljati na učinkovit način. Če želimo to zagotoviti, moramo tudi vzpostaviti ustrezne kontrolne mehanizme za odkrivanje goljofij. Pomembno je, da komisija in OLAF prejmeta zanesljive in primerljive informacije o goljofijah. Sedanja raven izterjenih sredstev je na nizki ravni in to ni sprejemljivo. Zato moramo uvesti nove ukrepe, da bomo zajeli tudi vse nepravilno, vsa nepravilno porabljena evropska sredstva. Letno poročilo komisije o zaščiti finančnih interesov mora biti predmet obravnave tudi v svetu in državah članicah. Vsi ga moramo upoštevati, zato da se bomo lahko borili proti golifijam na tem področju. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Ivanova, dve minute. Zdaj, uvažajmi kolegi, този доклад за съжаление все още има тревожни констатации по отношение на високия процент неправомерно изразходвани средства и недостатъчно Odstotne vrednosti subvencij se v veliki meri uporabljajo na nepravilni način in tudi zato ne prihaja do pravočasne izterjave. Države članice moramo na nek način spodbuditi, da se same borijo proti goljofijam in nepravilnostim. Zato moramo opredeliti ti, ta dva pojma kot dva različna pojma. Veseli me, da pri kmetijstvu se zdaj spoštuje to v tudi do 95 odstotkih Ampak to, da ponekod sploh ne prihaja do nepravilnosti, se mi zdi sumljivo. Mislim, da sistemi za odkrivanje goljofij ne delujejo tako, da bi bili zanesljivi. Če bi imeli konkretne informacije o upravljalskih in kontrolnih sistemih v državah članicah, bi vedeli, da ti nacionalni organi svoje delo opravljajo dobro. Kontrolni sistem bi pač ugotovil, da nekateri nacionalni sistemi ne delujejo dobro. Vsaj 30 odstotkov nepravilnosti bi se, jih, bi se lahko odkrili v nacionalnih organih, preden pride do validacije strani komisije. To pravi poročilo revizijskega sodišča. Na ta način bi se izognili številnim napakam. Komisija bi morala zbirati podatke o upravljanskih in kontrolnih sistemih v državah članicah in uvesti ustrezne ukrepe, zato da se izognemo napakam. Hvala lepa, zdaj pa gospa Jala Zender za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada čestitela gospodu Gatalinu za opravljeno delo. Gre namreč mm, za tako, tako težko in občutljivo temo kot je goljofija in zaščita finančnih interesov Evropske unije. Zelo pomembno je, da definiramo, kaj je goljofija in da definiramo, kaj je nepravilnost ali napaka. Veliko krat pa se meša vse skupaj in zato pride do podatkov, ki ne držijo vedno. Mislim, da je prav, da omenimo tudi časovne roke za poročanje napak in da se drugače iz tega vedno ne drživo, kar tako ovira delo. V zadnjem ciklusu, ki je bil zaprt, kjer lahko vidimo resnične številke, je bil zaprt 2006 v novem eh, ciklusu, 2004-2006 pa so številke, ki jih lahko obravnavamo znotraj tega ciklusa. Rada bi čestitala komisiji za upravljeno delo OLAF-u tudi v primeru eh, Kitajske in drugih primerov. Najlepša hvala. Prosim, da se držite časa, ker že zamujamo, gospod Kocolino. Hvala. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu. Poročevalec je popisal vse spremembe in novosti v zvezi z nadzorom in sporočanjem. Srečujemo se zelo, z zelo interregionalnimi razmerami. Države članice imajo različne sisteme. V določenih državah poročajo o zelo nizki stopni goljofija, goljofij v primerjavi s porabljenimi zneski v različnih državah sektorjih. Mislim, da moramo doseči višjo stopnjo jasnosti glede številk, ki jih dobimo. To je seveda zelo težko v zvezi z povrnjenimi sredstvi, ampak pogledati si moramo tudi dolgoročno perspektivo. Ko govorimo o evropskih sredstvih, mislim, da bi se morali boriti proti nepravilnostim in goljofijem, vseeno pa potrebujemo podporo držav članic ki bi morale sodelovati z institucijami Evropske unije. Imeli smo predlog, da bi pregledali javna naročila. Mislim, da potrebujemo javni register za vse prejemnike. Na lep to je pisis. Hvala lepa, gospod Storakak, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu za upravljeno delo kar je za zaščito finančnih interesov Evropske unije in o boju za protigoljofijam. Tukaj se upošteva vse podatke držav članic o zvezi s kmetijstvom, kohezijske politike in tako dalje. Torej imamo poročilo za leto 2009 in pomembno je, da podpiramo delovanje OLAF-a. Rad bi povdaril tudi, gospa predsedujoča, da imamo v tem poročilu zelo pomembne podatke, ki jih lahko uporabimo tudi v razpravi o proračunu in o večletnih finančnih perspektivah. Okirjoš Kalfin. Najlepša hvala, držali ste se časa, gospod Kalfin. Eno minuto. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar. Govoril bom bolgarsko много задълбочената работа по този доклад. Хвала. Честита ти желим прочевалцу за зело подробно обравлено дело. Večkrat smo že pokazali, da parlament dejansko natančno spremlja, kako se porabljajo sredstva Evropske unije, kako se porabljajo sredstva evropskih davkoplačevalcev. Več vprašanj smo omenili. Komisijo povabim, da pripravi jasnejša in bolj pregledna pravila, kajti določeni koncepti so takšni, da jih je treba bolj natančno opredeliti, naprimer goljofija, napake, domnevni primeri goljofij in tako naprej. Zaradi tega je zmeda še večja. Zato bi komisija morala uvesti bolj jasna pravila, bolj jasne informacije za države članice. Tako bi pomagali vsem. Hvala lepa, tudi vi ste se držali časa, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Gospod Basesko, izvolite. Na prešedinte, kriminalitatea ekonomiko-financiară trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile... E. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Veliko sredstev Evropske unije se porablja za druge namene, tudi goljofije vedno več. To sem že povedala in sedaj to ponavljam. Učinkovit način imamo za odstranitev goljofij na področju javnih naročil in to je s pomočjo elektronskih sredstev. E-naročanje. Romunija ima tukaj težko nalogo in veliko odgovornost, kar zadeva zmanjšanje nezakonitih dejavnosti. V zvezi s tem so državne oblasti uvedle številne operacije, zato da bi prekinili korupcijo, izmenjava najboljših praks z državami na Zahodnem Balkanu je zelo dobra zamisel za to, da zaščitimo interese Evropske unije. Tukaj omenjam predvsem tiho topljenje cigaret, to obremenjuje proračun. Gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Veliko krat smo govorili o goljofijah in o nepravilnostih in tisti, ki si iz Brusla priskrbi na nepravilen način sredstva, ga imajo za Robin Hooda. Veliko krat torej pride do nepravilne porabe sredstev. Mi tam treba poostriti inštrumente za boj proti goljofijam. Zahtevamo više finančne kazni in pa večje posledice in sankcije. Torej potrebujemo tudi več transparentnosti, ko gre za nepravilnosti. Ne more namreč priti do situacije, kjer si Evropski parlament in OLAF med seboj skrivata podatke. Torej, poskrbeti je treba za red in disciplino, ko gre za finančna sredstva Evropske unije. Hvala, gospod Piper. Dank, Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Veliko nepravilnih zlorab eh, jih smo videli v zadnjih letih, ko gre za sredstva. Zato potrebujemo več nadzora in več transparentnosti moramo biti bolj kritični pri ravnanju držav članic, ki zlorabljajo sredstva in to škodi vsem davkoplačevalcem. Komisija mora takoj zahtevati nazaj ta sredstva, še bolje, da jim v naslednjem proračunu nakaže manj sredstev za kohezijsko politiko. Skrbi nas tudi, ko v nekaterih primerjih ne poročajo o nobenih nepravilnosti. Torej, če nič, eh, o ničemer ne poročam, bo sredi denar ostal tukaj. Imamo Španijo, Francijo in tako dalje, ki odprto eh, poročajo o svojih nepravilnosti in to je tudi prav. Zato prosim komisijo, da še za ostri inštrumente. Najlepša hvala, gospod Piper. S tem je zaključen sklop Catch the Eye. Besedo ima gospod komisar Šimeta. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Še enkrat se želim zahvaliti gospodu Ivanu za zelo konstruktivno poročilo in tudi za vse prispevke, ki smo jih slišali v razpravi. Zagotavljam vam, da jih bomo upoštevali v komisiji pri tem, ko bomo pripravili poročilo za leto 2010 komisija bo še bolj izboljšala format in vsebino člena 325 o poročanju o, o finančnih interesih Evropske unije. Upoštevali bomo tudi predloge, ki smo jih slišali v razpravi. Kakor sem že omenil, smo že izboljšali statistične podatke, vsekakor pa imamo še veliko manevrskega prostora za izboljšave države članice prosimo in pozivamo, da pošljajo več podatkov, zato da bi bolje ločevali med goljofijami in napakami, kajti tako bi lahko jasno predstavili rezultat boja proti goljofijam. Strinjam se z gospo Gresle, res lahko še bolj izboljšamo sistem za upravljanje nepravilnosti, na tem tudi zelo resno delamo. Kar zadeva preglednost prejemnikov, tudi to izboljšujemo. Zamisli, ki smo jih slišali danes tukaj, bomo analizirali na komisiji. Komisija se prav tako strinja, da so države članice sicer sprejele določene ukrepe za nazorne sisteme in za boj proti goljofijam in nepravilnostim, vendar še vedno obstaja možnost za izboljšave. Gospod Gajer je tukaj omenil nekaj zelo pomembnega, kar lahko potrdim. Goljofija ne pozna meja. Ne gre za to, da se s tem problemom soočajo samo nekatere države članice ali nove države članice. To predstavlja problem tudi v državah članicah, ki ste jih omenili vi v svojem prispevku. Seveda moramo to vprašanje reševati resno po vsej Evropski uniji. Moj namen pa je izboljšati vsebino poročila za leto 2010, zato bom sam in moje službe storili vse, da nam bo to uspelo. Prepričan sem, da bo poročilo za leto 2010 kar najviše možne kakovosti. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo Torej, bližji koncu razprave, zadnji ima besedo gospod Ivan. Hvala lepa tudi sam se zahvaljujem komisarju in vsem kolegom, ki so prispevali k temu poročilu ali s predlogi sprememb ali v razpravi. Prav tako se zahvaljujem poročevalcem v senci, s katerimi sem zelo dobro sodeloval. To poročilo je rezultat našega plodnega sodelovanja. Še enkrat podarjam, da moramo ločevati med nepravilnostmi in goljufijami. Določeno strpnost ali toleranco do nepravilnosti oziroma napak lahko sprememo, vendar strpnost za goljofije mora biti nična. Nacionalne deklaracije morajo podpisati uradne in odgovorne politične osebe, to so ustrezni ministri. Kar zadeva poenostavljene postopke, se obračamo na komisijo. Kajti zelo pomembno je, da popravimo lastna sredstva v proračunu in to na učinkovit način. Kar zadeva zakonodajo na področju javnih naročil in koriščenje evropskih sredstev na nacionalni ravni lahko rečem, da se v številnih državah članicah soočamo s preveliko količino birokracije. Namen tega je boj proti goljofijam, ampak ob enem to ustvarja možnosti za goljofije pri koriščenju evropskih sredstev. Ta sredstva so zelo politične narave. Včasih jih dobijo v roke tudi politične osebnosti poudarjam predlog, da bi sistematično suspendirali evropska sredstva, ko se pojavi sum po goljufiji. Na tak način bodo države članice hitro reagirale, ko se bomo soočali s goljufijami. Hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, s tem je razprava zaključila. Glasova, glasučen, glasovali bomo jutri opovdne. Sedaj je čas za vprašanja komisiji.